Good morning. Dobro jutro. Kuku, tukaj sem. Good morning. Let's start our work. Welcome to. Lepo pozdravljeni. Razdelili smo vam dnevni red. Nažalost, še niso tukaj prisotne vse skupine, vlaki zamujajo, ampak žal mi je, eh, morali bomo kar nadaljevati z dnevnim redom. Čaka nas eh, glasovanje o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Poročevalec je tukaj Tamas Deutsch, ali morda želi besedo? Ne, Jens Gajer. Poročevalec v senci želi besedo. Rina Vnjakari in Denis Gijom, kolegi iz GUE, so predlagali da bi črtali vse točke, ki se nanašajo na delegirane akte. Zato že imamo določeno mero razumevanja kot socialisti. Um, ne strinjamo se popolno s tem, da bi dali komisiji splošno pooblastilo za delegirane akte, ampak če bi sedaj to vse črtali, potem bi to bilo pretiravanje, kajti vseeno gre v glavnem za tehnična vprašanja. No, tukaj smo zastavili za to posod minus, verjetno so druge skupine um, ravnale podobno in predlagal bi, da o teh odstavkih glasujemo um, v svežnju. Denis Gigion. Oh, uh, Lahko se strinjam z glasovanjem v svežnju. Nekoliko sem razočaran, da nismo predtem imeli poročeva, eh, sestanka poročevalcev v senci. Um, jaz bi si želel razprave o delegiranih aktih. Sedaj o tem samo glasujemo in nismo imeli uh, razprave, ampak strinjam se v, z glasovanjem v svežnju. Eh, no, eh, vsekakor se z nami posvetujejo tudi v primeru delegiranih aktov. Že sedaj je parlament zastopan v delovni skupini o delegiranih aktih, tako da se tam ne more zgoditi nič, česar mi ne bi vedeli ali želeli. Eh, smo pa umaknili nekatere določbe o delegiranih aktih tukaj iz pravnih vzrokov. Tam zdaj očeli besedo. Tista tajna kosonje. Hvala lepa. Želel bi podati dve tehnični pripombi in še eno bolj pomembno pripombo. Popolnoma podpiram to, kar je povedal gospod Gajer o delegiranih aktih in kako bi se morali nekaterim eh, odpovedati, torej z drugimi besedami glasovali bi o teh odstavkih v svežnju. Na glasovalnem seznamu sta predloga spremembe 7 in 36 eh, bila označena kot identična, ampak po posvetu z sekretarjatom odbora smo se odločili, da bomo najprej glasovali o predlogu spremembe 36, potem pa o predlogu spremembe 7. Na koncu bi pa želel, da gre v zapisnik še to, da sem sam trikrat povabil poročevalce v senci, povabil sem jih na posvet, pa nisem dobil nobenega pozitivnega odgovora od nobenega izmed njih. Zato nima smisla, da me sedaj zaradi tega kritizirajo. Kot poročevalec sem povabil poročevalce v senci na posvet, pa se na ne niso odzvali, zato sedaj me ne smejo zaradi tega kritizirati. Nisem jaz bil za to kriv. Es ist doch heute wieder sehr erhellend heute Morgen. Danke. Dann fangen wir jetzt an mit. No. Ehm, hvala za vaša pojasnila. V glasovalni seznam smo že vključili zahtevo po glasovanju v svežnju. Dajmo e, še e, preizkusiti testno glasovanje. Imate vsi seboj glasovalne kartice, lahko glasujete, konec glasovanja. Ja, zdi se mi, da je tukaj več ljudi kot 14. Dobro, bila sem prehitla, prehitra, še enkrat. No. Okay. Konec glasovanja. Dvajset vas je glasovalo, vsi imate s seboj glasovalne kartice, dobro, predlog spremembe dve. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 20. Tukaj bomo glasovali o predlogih sprememb 20, 22 do 24, 29, 30, 49, 41, 50. Kdo je za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno? Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti? Uh, bomo to preverili elektronsko lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22. To smo pokrili z, pred, z glasovanjem v svežnju. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25 Z dodatkom, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog 5 je bil umaknen, predlog 26 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 28. Torej, predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 in 30 v glasovanju v svežnju, predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 je bil umaknjen, predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 35. Lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za, proti, proti. Tudi to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predosvojen besedem je brezpredmeten. Predosvojen B8 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog sem B9 umaknen, predlog sem B38 za, proti, vzdržani.

vzdržani sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem 55 za, proti, vzdržani. Vzdržan je sprejeto. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržan je sprejeto. 14 za, proti, vzdržan je sprejeto. 15 za, proti, vzdržan je. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem imbe 16. Z ustnim predlogom spremembe za. Kolega De Jong. Um, we prefer actually the original text. Nam je ljubše izvorno besedilo, ki omenja majhna in srednje velika podjetja, tako da ugovarjamo ustnemu predlogu spremembe. Potem je usni predlog spremembe brez predmeten, glasujemo 16 brez usnega predloga spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, predlog 17 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa o mnenju, eh, kako je bilo spremenjeno, prosim, da glasujete elektronsko, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 22 za, 2 glasova proti. Čestitamo Tamasu Dojču in se mu zahvaljujemo za njegovo delo. Das ist ähm, Das ist die Haushaltsentlastung äh, Kommission 2013. Die Dokumente finden Sie. Sedaj pa razrešnica za skupna podjetja za leto 2013. Pozdravljam Catherine Day. Zahvaljujem se komisiji in uh, službam. Z nami je generalna sekretarka Evropske komisije Catherine Day in eh, z nami so tudi predstavniki Evropskega računskega sodišča. Eh, pozdravljam gospoda Maudilija Tomeja. Želite besedo, gospod Tome? Hvala lepa, gospa predsedujoča, dobro jutro, spoštovani člani odbora za nadzor proračuna. Eh, vesel sem, da sem lahko spet z vami. Danes bom predstavil glavne ugotovitve v zvezi z administrativnimi odhodki komisije. Govorim o plačilih službe eh, iz eh, urada za človeške vire in individualne pravice. Eh, infrastruktura in logistika, generalni direktorat za informatiko in pa skupni reskovalni center. Um, to predstavlja 6,2 eh, milijardi, 2 odstotka celotnih eh, administrativnih izdatkov. Um, prav tako se to nanaša na izračun pokojninskih prispevkov iz Evropske komisije. To je vključeno v prvem poglavju letnega poročila. Rezultati so pokazali, da mora komisija izboljšati zbiranje podatkov in da mora zagotoviti, da ima ustrezno tehnično opremo za oceno uh, pokojninskih odgovornosti. Uh, za revizijo um, računov za leto 2013. Pri administrativnih odhodkih smo preverili 153 uh, eh, transakcij, 98 se jih je nanašalo na Evropsko komisijo in računsko sodišče je ugotovilo, da uh, Eh, je prihajalo do napak pri desetem od desetih odstotkih teh plačil, v glavnem v skupnem raziska, raziskovalnem centru pri Generalnem direktoratu komunikacije in pri Uradu za infrastrukturo in logistiko. Podobno kot pri prejšnjih letih je, je sodišče ugotovilo napake pri upravljanju za družinskimi dodatki, zato ker informacije Eh, o, o statusu posameznikov niso bile posodobljene. Potem eh, preučili smo tudi 15 razpis. 19 razpisov in 15 zaposlitev novega osebja. Tukaj nismo ugotovili hujših napak. Eh, spoštovani člani odbora, Sodišče kot v preteklih letih priporoča naj komisija sprejme dodatne ukrepe, zato da poskrbi, da bo osebje dala na razpolago dokumente, ki, eh, ki opisuje njihovo osebno situacijo, prav tako pa morajo pravočasno obdelovati dokumente, ki vplivajo na višino družinskih dodatkov. Hvala lepa za vašo pozornost in na voljo sem za vaše vprašanje. Hvala lepa, takoj bom dala besedo tudi eh, gospe Dej. Much, good... Hvala lepa, gospa predsedujoča, dobro jutro sem skupaj, vesela sem, da sem spet eh, v tem odboru. Kratka bom. Podala bom samo nekaj kratkih pripomb o tem, kako komisija ureja svoje delovanje osmerjeno v rezultate. Kakor veste, zelo tesno sodelujemo z sozakonodajalci, zato da bi zastavili jasne cilje in pa pravno osnovo za obdobje 2014-2020. Te programe želimo povezati z cilji iz obzora ZETO 2020. Um, en primer tega je zaveza, da bomo 20 odstotkov iz odhodkov namenili namenom boja proti podnebnim spremembam. Prav tako se osredotočamo na evropsko dodano vrednost. Uh, želimo jasno pokazati, kaj doseže evropski proračun, osredotočamo se na učinkovitost in smotrnost in želimo okrepiti nadzor in pa spremljanje. Seveda bo trajalo nekaj časa, da tukaj rezultati postanejo vidni. Države članice še vedno izvajajo programe iz starega finančnega okvira in zato uporabljajo, uporabljajo tudi stara pravila. Tako da bo trajalo nekaj časa, da bodo začeli novi programi delovati. Verjetno ste že ugotovili, da je nova komisija pod predsednikom Junkerjem zelo zavezana um, delovanju na osnovi rezultatov. Še naprej želimo izboljšati naš okvir poročanja, to ste lahko prebrali tudi v zadnjem poročilu komisije. Prav tako pa bomo upoštevali smernice tega odbora in. Uh, računskega sodišča za izboljšanje poročil v okviru člena 318. No, na koncu bi želela povedati, da mora tukaj iti za skupno prizadevanje. 80 eh, odstotkov proračuna eh, je izvajanega strani držav članice, zato lahko komisija naredi samo toliko. Eh, tukaj se bom sedaj ustavila, gospod predsedujoča, z veseljem bom odgovarjala na vaša vprašanja. Hvala. Ja, ja. Hvala lepa. No, sama sem poročevalka za to temo. Zato bo se morali najprej poslušati mene. Natančno sem si ogledala tudi vaš vaše odgovore. Um, skrbelo me je, da je v vašem letnem poročilu o aktivnostih da so tam črtani indikatorji za oceno vašega programa za leto 2013. Tukaj sem dobila občutek, da ne vemo, ali lahko sploh dosežemo naše cilje in zato smo te kazalnike preprosto črtali raje. Gospa Georgijeva je rekla, da želi izpolnjevati te cilje, generalni sekretarjat eh, vse skupaj usklajuje, koordinira in zato ne vem, kako se naj v bodoče odpovemo edinemu načinu izmeritev naših rezultatov in uh, uspeha. To me je zaskrbelo, kaj ti vedno znova doživljam, da se nam za vsako obdobje obljublja boljše rezultate, ampak tokrat, če smo črtali te um, uh, indikatorje za ugotavljanje skladnosti, potem sploh ne bomo več mogli preverjati, v kolikšni meri smo lahko dosegli naše cilje. Kako bo se to, eh, kako nameravate vi to v bodoče preverjati? Hvala lepa. Z veseljem bom eh, pojasnila kakršen koli nesporazum. Strategija za leto 2020 ima pet glavnih ciljev, verjetno to veste ti so določeni na evropski ravni, torej so evropski cilji, recimo 70 odstotna stopnja zaposlenosti, um, zmanjšanje števila revnih, zmanjšanje števila mladih, ki prezgoda zapustijo šolo. No, te cilje pa dopolnjujejo nacionalni cilji držav članic, te pa komisija natančno nadzoruje in eh, februarja ali marca bomo pripravili naslednji natančni statistični pregled. Um, stopnje doseganja ciljev eh, v posameznih državah članicah. No, znotraj komisije imamo potem posamezne generalne direktorate, ki so odgovorni za te posamezne cilje. Gospa Tyson ima prav njen oddelek, generalni direktorat za zaposlovanje, razvija politike, ki bi naj eh, poskrbele za 70-odstotno zaposlenost. Zato torej tudi ti posamezni oddelki pripravljajo letna poročila o doseganju ciljev. Eh, jaz sem kot generalna sekretarka odgovorna za splošno usklajevanje. In pravzaprav z eh, poročili um, vseh pravzaprav bo vaš odbor šele, če si bo ogledal letna poročila o aktivnosti vseh oddelkov, lahko ocenil, eh, v kolikšni meri so bili doseženi rezultati. Torej, mi smo želeli predvsem eh, bolj jasno razmejiti odgovornosti tako da sedaj vemo, zakaj je, odvisn, zakaj je odgovorna komisija, zakaj so odgovorne države članice in da lahko to merimo, na, da lahko ta, to merimo vsaki dve leti, kajti ponekod poteka doseganje rezultatov nekoliko počasneje. Nažalost je realnost takšna, da zaradi gospodarske krize v zadnjih letih nismo dosegli takšnega napredka, kot bi si želeli, recimo, ko gre za sodelovanje na trgu dela ali ko gre za povečanje deleža BDP-ja, ki naj bi bil posvečen raziskavam in razvoju. Smo pa dosegli napredek na področju izobraževanja, sedaj manj ljudi prezgodaj zapusti šolo in več ljudi, ki ima izobrazbo tretje stopnje, poklicne ali akademske. Prav tako napredujemo na področju doseganja ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Eh, no, v glavnem pa. Eh, je slabše doseganje ciljev povezano z gospodarsko krizo. Hvala. No, dobro je, da imamo lahko pregled na tem, eh, kako uspešni smo pri doseganju naših ciljev. Potem eh, to sintetično poročilo je za nas zelo pomembno, kolegi komisarjev na ta način eh, prevzame odgovornost za upravljanje z proračunom generalnega direktorata. No, dejansko pa to delo upravljamo opravljajo generalni direktori. Zato me zanima, zakaj pri tem poročilu ni navedena splošna stopnja napak za vse oddelkov. Tukaj moramo sedaj spet imeti posamezne, moramo zbirati posamezna področja. če si potem na koncu ogledamo sintetično poročilo, pa je težko dobiti pregled nad vsem skupaj. Sintetično poročilo temelji na letnih poročilih o dejavnostih. In eh, jaz sem že bila negativno presenečena, ko sem videla, v kolikšni meri smo morali popravljati poročila držav članic o mestnem izvajanju. Te številke smo morali vse popravljati. Dobro je, da so bile številke popravljene in dobro je, da ste ob tem eh, razkrili mehanizme, kajti prej eh, se to ni dogajalo. Eh, no, negativno sem presenečena, ko vidim, koliko stvari se nam zamovči, čeprav moramo ravno na podlagi informacij, ki jih dobimo, sprejemati naše odločitve. Dobro, še enkrat poudarjam, da. Smo sicer letos dobili nekaj več številk, v preteklih letih pa ne. In takrat sem eh, bila skoraj žalostna, ker se mi je zelo, da to sploh ni možno, da se nam toliko stvari zamoči. Potem pa sem še videla, da je generalni direktorat za širitev ponujal takšne zgodbe v smislu eh, na osnovi ocen, eh, so plačevali za projekte, potem so spet ta denar vzeli iz programov in tako naprej. Torej, če vse skupaj strnem uh, v eno vprašanje, v kolikšni meri so podatki, ki bomo letos dobili, uh, zanesljivi? Um, Hvala lepa. Če sem prav razumela, gospa predsedujoča, ste sedaj bolj zadovoljni z našimi zadnjimi poročili. No, um, tudi mi imamo težave pri tem, kako določiti, katere informacije so najpomembnejše. In če ste vi sedaj bolj zadovoljni z informacijami, je to dober znak. Uh, Eh, no, seveda se tukaj soočamo z velikimi izzivi. Države članice včasih številk ne dajo pravočasno ali pa številke niso točne in veste, da vedno znova razpravljamo o tem, kakšna je res končna stopnja napak, kako naj eh, izračunamo napake in pa vračila sredstev, ki trajajo dlje kot eno leto. Um, torej, mi se še vedno zauzemamo za to, da predvsem je pomembno zaščititi proračune na koncu celotnega postopka. In to je izziv. Težko damo na razpolago informacije, ki so natančne in ki so tudi primerne za posamezne primerjave. Zato imamo tudi stalno izmenjavo stališče z eh, računskim sodiščem o tem, kako naj izračunamo stopnjo napak, kakšna stopnja napake je spremljiva in kakšna stopnja napak je skoraj eh, minimalno potrebna, kajti vedno znova pojasn, pojasnjujem tudi našim medijem, da stopnja napak ne pomeni avtomatično mm, ponaredb po ali goljufi. Ja, ni nujno, ampak lahko so pa to tudi goljufije. Zanima me, kako zanesljive so številke iz letošnjega leta. Um, we, as you know, we have our internal audit and we are. Kakor veste, imamo notranjo revizijo in uh, revizijo računskega sodišča. In uh, pri obeh sistemih so številke, ki jih podpišejo generalni direktori in jih predajo komisije, na osnovi teh številk potem komisija da izjavo o zanesljivosti. No, mislim, da so te številke zanesljive, niso sto odstotno točne, ampak prepričani smo, da so na splošno te številke eh, kar precej zanesljive. Dobro, potem sem tudi jaz zadovoljna. v vprašalniku smo se ukvarjali tudi z temo tobaka. Eh, sporazum o tobaku, podaljšanje sporazuma z Filip Moris, rekli ste, da tukaj še ni bila sprejeta odločitev. Zanima me, na podlagi kakšnih kriterijev bo tukaj komisija sprejela odločitev, kako boste upoštevali in ocenili dosedani sporazum, kdaj bomo dobili mi to oceno in eh, želeli bi tudi sami povedati svoje mnenje o tem sporazumu o tobaku. Naše mnenje morda še ni izoblikovano, ampak dobro bi bilo, če bi se komisija tukaj z nami posvetovala. Zanima me tudi, kako poteka postopek odločanja v komisiji. Well, Chairman, no, tako kot smo odgovorili, gospa predsednica, na vprašanje zaenkrat odločitev še ni bila sprejeta. Nova komisija je bila izvoljena pred manj kot eh, trije, tri, tremi meseci. Ko pa se bo komisija končno odločila, bomo odbor seveda o tem tudi obvestili. Trenutni sporazumi z različnimi tobačnimi podjetji so bili izpogajani in to zato, da bi se lahko skupaj borili proti trgovini, nezakoniti trgovini in eh, izogibanju davkom zato da bi ta sredstva vrnili državam članicam. Zgolj zelo majhen delež, približno 10 odstotkov, pa na to Roma v proračun Evropske unije. Odločili se bomo seveda, eh, če je treba sporazume eh, podaljšati, obnoviti, ampak ta odločitev zaenkrat še ni bila sprejeta. Ja, genau, das haben wir aber schon vorher gewusst. Also, ja, res je, ampak to smo vedeli že prej. Torej, kako poteka kako sprejemate odločitev, eh, kaj ti tega področja oziroma teme tihotapljenja niste v redu rešili. Zanima me, če lahko še malo bolj opišite, po kakšnih kriterijih se tukaj pogajate. No, še enkrat naj ponovim, da se v pripravi odločitve komisije osredotočamo tudi na rezultate trenutnih eh, ureditev. Povprašali bomo tudi države članice, če menijo, da so ti sporazumi eh, dobri, če so v pomoč, saj pomagajo predvsem njihovemu boju proti tihotapljenju in eh, nezakoniti trgovini. To je vse del procesa spremanja nove odločitve in še enkrat naj podarim, da vas bomo o tej odločitvi obvestili obvestili vas bomo tudi, zakaj smo bodi si sporazum podaljšali, zakaj ga nismo podaljšali. Ja, zanima me, kakšno odločitev boste sprejeti. Parlament je, oziroma naš odbor skuša pridobiti nekaj dokumentov v zvezi s tem sporazumom in še vedno smo na začetku samega postopka. Komisiji smo poslali dolg seznam dokumentov, ki bi si jih želeli dobiti. Vemo, da ti obstajajo, ker se na njega sklicujejo v drugih publikacijah, ampak teh dokumentov do sedaj nismo dobili. Slišali smo, da komisija teh dokumentov sploh nima eh, da bi morali pravzaprav tobačno industrijo poprašati, če lahko dobimo te dokumente. Kaj menite o tem? Um, Preveriti moram, gospod predsednica, ampak mislim, da smo pre, eh, precej teh dokumentov objavili, tako da so na voljo javnosti. Če pa imate še vedno seznam dokumentov, ki eh, niso na voljo javnosti, mi jih prosim posredujte. Ampak mislim, da so bili ti dokumenti poslani tako odboru, kot dani na voljo javnosti. Ne vem pa točno, o katerih dokumentih eh, govorite. Ja, z veseljem vam lahko pozna, pos, eh, poštem ta seznam. Mislim, da gre za deset strani dolg seznam. Lahko vam zagotovim, da ti dokumenti niso dostopni. In zanima me, zakaj niso dostopni. Slišali smo, da jih preprosto več nimamo. Za nas je to pomembna točka. Samo, če bomo lahko ocenili dosedanje sporazume, bomo lahko um, tudi sprejeli odločitev o tem, ali je smiselno ta sporazum podaljšati. E, tako da upam, da bomo lahko tukaj napredovali, dobili to dokumente in če nam vi to obljubljate, potem se mi to že zdi pozitiven znak še uh, OLAF in pa klinički mehanizmi, za katere je pristojen sekretarjat. Klinička hiša pomeni, da generalni sekretarjat preuči vse primere preiskav OLAFA proti osebju, ki je zaposleno v komisiji. To imenujemo klinička hiša. Uh, vi ste v. odboru te kliniške hiše um, mi imamo dostop do vaših zapisnikov. Zanima me, ali tudi odbor za dokaze dobi te uh, zapisnike. V memorandumu o soglasju je zapisano, da so ti zapisniki javno dostopni, ampak to ni res. Dobro bi bilo, če bi lahko tudi mi dobili te zapisnike in če bi lahko dobili tudi. dostop do dokumentov disciplinskega odbora OLAFA. To so že stvari, nad katerimi bi morali imeti pregled. No, torej, prvo vprašanje je to, ali svetovalni odbor dobi zapisnik vašega odbora. Drugo vprašanje je pa naslednje. V generalnem sekretarjatu so trije pristojni za posredovanje informacij v Olafovih preiskavah. V letnem poročilu piše, da je takšnih oseb pet. V odgovore je zapisano, da imate tri takšne uradnike, koliko jih je sedaj. In pa še eno vprašanje. Če so to mesta za um, poln delovni čas. Kaj delajo ti ljudje? Ali vsak dan, cel dan zbirajo samo podatke? In pa zanima me tudi, koliko je dejansko teh preiskav Olafa v vaših odgovorih je zapisano, da je približno 100 takšnih preiskav. In zanima me, v, v kolikšni meri ti uradniki vedo, Eh, in poznajo te primere. Eh, Kliriška hiša zelo natančno preučuje, kaj počne Olaf in zato se sprašujem, kako lahko Olaf neodvisno izvaja svoje preiskave, če morajo generalnemu sekretarjatu istočasno pojasniti vsak svoj korak. Potem bi lahko vaš sekretarjat sam eh, vodil preiskavo. Prosim, da tukaj pojasnite, kako to poteka. Najlepša hvala. Z veseljem bom pojasnila delovanje klirinške hiše. Prvo kot prvo ne razpravlja o vsebini odprtih primerov. Olaf je neodvisen pri preiskavah in komisija se ne umešuje v te pristojnosti. Namen klirinške hiše je, da komisija dobi informacije o primerih, ki se nanašajo na bodi si zaposlene iz komisije, bodi si na dejavnosti komisije. Zanimivo je, da je bila vzpostavljena ta klinična hiša zaradi zadeve Eurostat, ker takrat komisija ni imela nobenih informacij o tej zadevi. Gre za reševanje sistemskih težav, ko mora komisija obravnavati lasne interne postopke. Naprimer, če Olaf preizkuje primer, pri katerem bi morali deli komisije poznati težave eh, znotraj komisije zaradi naprimer razpisov ali podobnih zadev, je dobro imeti nek sistemski okvir, ki omogoča mojemu oddelku ali pa proračunskemu oddelku ali pa pravni službi, da spremejo pravne ukrepe. Pomembno je torej, da eh, povlečemo neke sklepe iz pomankljivosti, ki jih izpostavi Olaf, da se nečesa naučimo. Informacije, ki jih tukaj obravnavamo, so seveda zaupne narave, zato so na voljo zgolj tistim, ki jih nujno potrebujejo. Ko nas Olaf obvesti o zadevi, ki teče, bodi si v zvezi z zaposlenim komisije, bodi si v zvezi z delom proračuna, za katerega je eh, pristojna komisija, bomo obvestili zgolj zadevnega komisarja in zadevnega generalnega direktorja, ker bomo s tem zaščitili proračun. Gre za pomembno funkcijo, nima pa ta mehanizem nobene povezave eh, s samo preiskovalno dejavnostjo OLAF-a. V mojem oddelku imamo tri osebe, ki se eh, ukvarjajo s tem, saj je treba veliko informacij ponuditi na zaupni ravni. Posvetujete se lahko z dokumenti, na voljo so zapisniki, ampak ti zapisniki niso na voljo javnosti, niso na voljo eh, nadzornemu odboru. Pravila, ki določajo pristojnosti nadzornega eh, odbora, tega ne pokrivajo. Kot sem dejala, trenutno trije zaposleni pokrivajo to področje, odvisno je seveda od trenutka v času, eh, kdo točno se eh, ukvarja s tem. V zadnjem letu smo obravnavali 100 primerov ne gre nujno za sto ločenih primerov. Primeri se včasih eh, ponovno vrnejo v obravnavo zaradi različnih razlogov, gre torej za eh, sto obravnav. Primer, neka zadeva lahko traja deset let od začetka preiskave do konca preiskave do postopka na nacionalni eh, ravni in do zaprtja zadeve. Nekateri primeri se torej ponavljajo, odvisno od tega, kakšen je ta cikl. Hvala. Ja, Hvala lepa, cela vrsta kolegov želi besedo, kolega De Jong. Dakle, <clears throat> dakle, Najlepša hvala, gospa predsednica hvala pa tudi generalni sekretarki za vso pomoč, ki nam jo nudi v postopku razrešnice. Imam nekaj vprašanj v zvezi, v zvezi s transparentnostjo. V pisnih odgovorih smo videli tudi odgovor v zvezi s kodeksom ravnanja za komisarje. Tam imamo tudi vprašanja, Eh, strokovne skupine in pa registra transparentnosti. Mislim, da smo dobro začeli, tako v komisiji, kot tudi v parlamentu. Predsednik Juncker je podal določene izjave, dejal je, da si želi prizadevati za večjo preglednost znotraj komisije in tudi nekatere ukrepe je v ta namen sprejel. To je seveda dobro. Parlament pa je, in tega sem bil zelo vesel, pripravil prvi sestanek delovne skupine predsedstva za področje transparentnosti. To seveda pomeni, da bo naše delo na tem področju sedaj olajšano tukaj v parlamentu. Vseeno pa se mi zdi, da ste na nekatera naša vprašanja odgovorili preveč formalistično, preveč suho. Zato bi se jim še enkrat posvetil. Najprej kodeks ravnanja za komisarje vprašanje številka 12. Imamo ad hoc etični odbor, s katerim je vse v redu, tako formalno gledano, ampak v praksi gre za osebe, ki delajo v komisiji. V praksi je dobro imeti popolnoma neodvisen organ. Morda sem se kje zmotil. Z veseljem bom popravil svojo izjavo, če so moje informacije napačne, ampak to so informacije, ki smo jih dobili. Drugič, ta ad hoc odbor, ad hoc eh, etični odbor, obravnava zgolj funkcije, ki jih zasedajo nekdani komisari in eh, morebitno na vzkrižje interesov. Zanima pa me, kaj se dogaja s pripombami v zvezi z drugimi zadevami, naprimer vprašanje integritete uh, evropskih komisarjev. Jasno piše, da etični odbor tega ne obravnava. Zanimivo me, kdo to obravnava, ali to reši kolegi komisarjev sam interno. In pa še tretje vprašanje, kodeks ravnanja. Zanima me, glede na to, da želi predsednik Juncker več transparentnosti, če bomo ponovno pregledali kodeks ravnanja in ga spremenili. Odgovor na to vprašanje ni preveč jasen. Skupine strokovnjakov. Vprašanje se je nanašalo na to, do katerih sprememb je prišlo. Komisija je namreč obljubila, da bo Evropskemu parlamentu ponudila natančne informacije v zvezi s tem. To obljubo smo slišali tekom razprave o proračunu za leto 2015. Parlament želi imeti neodvisno rezervo za strokovne skupine. Želeli pa smo vse zadevne informacije strani komisije o a, eh, strokovnih skupinah samih mi se strokovnimi skupinami povezujemo na tri različne dele. V našem odboru pripravljamo študijo na temo strokovnih skupin. Ko bomo to študijo imeli v rokah, bomo na to o teh zadevah razpravljali tukaj v odboru kont. Evropski ombudsman prav tako pripravlja študijo, ki bo pripravljena čez nekaj mesecev in tudi uh, med skupina pri, bo pripravila lastno študija, o kateri sem govoril prej. Pomembno je torej zagotoviti polno transparentnost. Možno je, da bomo zato dobili cel kup dokumentov na mizo, ampak teh dokumentov si želimo. Revizija pravil, ki veljajo za strokovne skupine, naj bi eh, stekla letos oziroma naslednje leto, ampak o tem ne vemo ničesar. Zanima me torej, če pripravljate revizijo teh pravil in zadnje vprašanje se navezuje eh, na register transparentnosti. Veseli me, da bomo dobili na mizo predlog o obveznem sodelovanju pri registru transparentnosti. Ampak pomembno je tolmačenje eh, te ubesedice. Kako boste zagotovili, da gre dejansko za obvezno eh, sistematizacijo registra transparentnosti? Izvolite. Hvala. Ad hoc etični odbor najprej. Zmajevala sem z glavo, zato ker je ta odbor neodvisen. En član je nekdani član sodišča, en član je nekdani član parlamenta in en član je nekdani generalni direktor komisije. Nihče od teh treh oseb ne dela za komisijo, so neodvisni in to delo upravljajo pro bono. Ukvarjajo se zgolj s tistimi vprašanji, ki izvirajo iz kodeksa ravnanja in ki veljajo za nekdanje komisarje komisija se lahko posvetuje s tem odborom tudi glede drugih vprašanj v zvezi z etiko, ampak zaenkrat tega še ni storila. Prav imate, ko ste dejali, da gre za obravnavo nekdanjih komisarjev. Če bi prišlo do kakšne težave s komisarjem, ki je še vedno na funkciji, bi to vprašanje rešila komisija. Glede na naravo eh, težave lahko eh, to težavo rešuje bodi si Olaf, bodi si sama komisija sistem obstaja, je celovit in zato kodeksa ravnanja komisarjev ni treba revidirati. Vsi komisari ga dobro poznajo in se zavedajo vseh pravil. Glede strokovnih skupin te zadeve moram preveriti, ampak mislim, da ste dobili veliko informacij. Ne vem, morda se je kje zataknilo. Kakorkoli je že, zavedam se, da obstajajo različni uh, tipi informacij in mislim, da so bili vsi ti podatki že posredovani parlamentu. Naj predstavim spremembe, imamo smernice za eh, to, kako se izogniti na vzkrižju interesov, o tem govorijo tudi eh, strokovne skupine same. Pregledali smo vse skupine, zato da bi zagotovili, da vsi predstavniki v skupini jasno izjavijo, če tam predstavljajo določen interes ali pa če so tam uh, popolnoma eh, osebno in zagovarjajo zgolj lastna stališča. Tekom tesnega sodelovanja s parlamentom smo revidirali ta proces. Bom pa poskušala ugotoviti, kje so te informacije, o katerih ste govorili, če jih niste dobili. O tem torej malce več pozneje. Glede registra transparentnosti pa takole. Komisija je dejala, da bo predlog predstavila letos, če se, če se ne motim. V tem predlogu bomo morali seveda eh, definirati pomen besede obvezno, o tem eh, nočem razpredati sedaj. Podpredsednik Timmermans, ki bo vodil to delo v imenu komisije, se bo posvetoval tudi s parlamentom in svetom o tem, kaj vključiti v to revizijo. Pomemben del predloga komisije pa bo seveda eh, opredeliti načelo obveznosti, kakšen dostop uh, imajo ljudje, če so registrirani in uh, kaj, eh, če se ne morejo narediti, če niso registrirani. Vse to je odvisno od priloga komisije, na katerega še vedno čakamo. Hvala. Ja, kolegi De Jong, da verjetno noh idej gebraucht, also. Ja, še kar nekaj idej očitno bomo potrebovali, tako da je treba kaj zavezojočega opredeliti. No, s podpredsednikom Timermansom sem že imela krajšo razpravo o vprašanju, kaj je obvezno, kaj ne. No in če obvezno pomeni, da tudi parlament to počne, potem imam svoje mnenje glede tega, zakaj je temu tako. In to mislim, da je kar velika razlika. Ne bi te vseh dajala na isto raven. Uh, Eh, kolega Tojrer je naslednji, izvolite. Ja, kolegica, predsednica, ne vem, zakaj imate zdaj kaj proti temu, da se tudi poslance da na finančno enako raven kot komisarje, ampak eh, dobro. Gospodej, dve vprašanje imam. Eno zadeva vprašanje iz kataloga vprašanj tu ste za obdobje prvi, prvi 2013 do 31. 12. 2013 opredelili število sodelavcev, približno 500 jih je, sem so všteti tudi pogodbeni sodelavci. Pri zaslišanju komisarjev smo bili tudi kritični do razmerja med podpredsednikom komisije oziroma podpredsedniki komisije, ki koordinirajo posamezna področja in komisari, ki so prevzeli posamezno strokovno področje. In zdaj smo slišali strani komisije, da je zadeva zamišljena tako, da naj bi realni sekretarjat oziroma podpredsedniki nam eh, pravijo, da nimajo dostopa do podrejenih služb brez soglasja eh, pristojnega komisarja za posamezen portfelj. Tako da me zanima, ali lahko tu morda poveste, kaj to pomeni za generalni sekretarjat eh, v smislu trenda, ali veste, kaj vas čaka, ali morda pričakujete, da boste glede na to, da se namravate vi razširiti, morda skrčili kadrovsko zasedbo drugot znotraj komisije. Kar zadeva parlament, bil sem poročevalec za tako imenovano performance-based budgeting in eh, mene zanima, kako vi kot generalna sekretarka komisije razumete ta predlog, da bi se lotili tega performance-based budgetinga in eh, zanima me, ali vidite tudi kakšno vlogo za generalni sekretariat pri tem procesu in če da, kakšno, če lahko poveste, kaj s tem v zvezi. Hvala. Izvolite. Um, yes, Mr. Najlepša hvala. Da, pravi imate gospod Torer, generalni sekretar bo, bo v novem okviru komisije igral pomembnejšo vlogo. Podporo nudi predsedniku in tudi sedmim podpredsednikom pet od teh pa nima eh, neposrednih generalnih direktoratov pod sabo. Generalni sekretar ima zato 80 zaposlenih, te funkcije pa izhajajo iz dejstva, da imamo eno odstotni davek za vse generalne direktorate, zato da izpolnimo obljube iz večletnega finančnega okvira, ob enem pa imamo še dodaten en odstotni davek davek, zato da lahko določimo prioritetne funkcije. Zato smo povečali diči Equin, eh, Markt in Com. Gre za dodelitve in eh, spremembe prioritet znotraj komisije. Torej. Podpredsedniki morajo zagotoviti izvajanje projektov ne pokrivajo rigidno določenega političnega področja, ampak igrajo vlogo koordinatorja. Ni res, da nimajo dostopa do specialističnih generalnih direktoratov. Črpali bodo lahko iz vseh eh, področji, ampak pri tem se je treba usklajevati in mi bomo skrbeli za to usklajevanje. Moji kolegi pa bodo igrali tudi vlogo nekakšnega horizontalnega eh, pregleda vseh teh področji. Generalni sekretar je odgovoren tudi za formalno predstavljanje komisije v parlamentu in svetu in vse, vso to institucionalno razsežnost želimo a, eh, vključiti v ta okvir. Glede na to, da je komisija na položajih manj kot tri mesece, z nekaterimi temi vprašanji še nismo popolnoma zaključili. Pomagali bomo tudi pri sodelovanju s tistimi generalnimi direktorati, ki sodelujejo pri točno določenih projektih. Prvi projekt je naprimer eh, investicijski svežen, naložbeni svežen, pri tem smo sodelovali z zadevnimi eh, podpredsedniki in gre za spremembe v komisiji. To je res, gre za nek nov način dela. Mislim pa, da bomo s tem zagotovili bolj integrirane, bolj povezane politične odločitve. Predvsej eh, bolj zgodaj lahko zagotovimo spremanje odločitev, kar pomeni, da se podpredsedniki ne ukvarjajo z vsakdanjem delom, lahko skrbijo za povezovanje dosjejev in horizontalno delo in s tem zagotovijo večjo kakovost končnega eh, produkta. In ravno to je namen našega sodelovanja, še posebej s petimi podpredsedniki. Mi smo del eh, centralne službe komisije, sodelujemo eh, z oddelkoma za proračun in za človeške vire. Obenem pa tudi z oddelkom za interno revizijo in uh, službo za uh, informacije. Skupaj poskušamo uvesti ta nov način dela posod v komisiji. Nudimo tudi smernice za generalni direktorate glede letnih poročil o delovanju imamo preglede delovanja. V primeru, če pride do težav, te težave obravnavamo in ugotovimo, če so dovolj resne za spremembe. Če pride do kakšnih pripomb, poskušamo te pripombe eh, hitro analizirati in odpraviti eh, srč problema. Nudimo torej kot centralna služba smernice operativnim generalnim direktoratom in s tem podpiramo razvoj eh, nekašnega načina dela, ki temeli na performanci. Kot sem že dejala, smo neposredno odgovorni zgolj za 20 odstotkov, odstotkov proračuna, pomagati moramo tudi državam članicam, da ustrezno obravnavajo in upravljajo teh 80 odstotkov proračuna. Naslednji gospod Von. Je... Eh, Najlepša hvala. Gospa predsednica, tudi sam bi se rad zahvalil generalni sekretarki za obisk in za odgovore. Moje prvo vprašanje je zastavil že gospod Dejonko v zvezi z registrom transparentnosti. Zanimalo me je, kaj se dogaja z medinstitucionalnim eh, sporazumom na tem področju, ampak to vprašanje smo že slišali. Zanima me, kakšno je stališče sveta glede tega v tem trenutku. Tudi z njimi moramo namreč sodelovati pri tem. Drugo vprašanje je v zvezi z Olafom. Vsi, ki ste bili tukaj v dvorani, ko sta z nami sodelovala Olaf in eh, nadzorni eh, odbor, veste, da lahko te razprave hitro postanejo precej napete. Pomembno se je pogovarjati o eh, takšnih zadevah, ampak interno delovanje, še posebej Olafa, je včasih precej zakrito, zato ker je to neodvisen organ. Zanima me, kakšni so odnosi med tema dvema organizacijama, če imate vi kakšen, kakšno vlogo pri razreševanju težav v teh odnosih. Trenutno njihovo sodelovanje namreč ni dobro in mislim, da to vpliva tudi na njihovo delo kot tašno. Hvala. Glede prvega vprašanja ne morem podati nekega konkretnega odgovora. Lahko pa rečem, da smo dobili nekaj pozitivnih informacij, ker je svet sedaj začel govoriti o registru transparentnosti in eh, to je dober korak naprej, če si želimo, da bodo tudi oni pri tem sodelovali. Svet meni, da same strukture znotraj sveta ne bodo predmet eh, lobiranja in zaradi tega je napredek počasen. Ko bo komisija predstavila uh, svoj predlog, bo ta seveda temeljil na medinstitucionalnem sodelovanju. Trenutno imamo dogovor, ki velja za komisijo in parlament, želimo pa si tudi sodelovanja eh, s uh, svetom. In trenutno s, eh, smo dobili nekatere pozitivne signale. Glede odnosov med Olafom in nadzornim odborom, mislim, da komisija tega ne more obravnavati. Uh, Eh, nadzorni odbor zagotavlja neodvisnost Olafa, ima zelo konkretno pristojnost. Mi se ne umešavamo v neodvisnost Olafa, tudi zaradi tega, ker nadzorni odbor eh, pri tem ustraja in komisija tukaj nima vloge. Hvala. Naslednji je kolega Pirinski. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa generalna sekretarka, dotaknil bi se dveh vprašanj, ki smo jih slišali na začetku te razprave. Zanima me Euro eh, strategija Evropa 2020 in pa še številke, ki odražajo stopnjo eh, napake oziroma goljufijo. V pisnih odgovorih ste se dotaknili na porazdeljevanje pristojnosti med državami članicami in različnimi deli komisije. Vsi ti akteri so odgovorni za izvajanje strategije Evropa 2020. Moje vprašanje je naslednje in pri tem seveda upoštevam vaše dolgoletne izkušnje, vaš širok upogled v delovanje komisije in v evolucijo Evropske unije. Lani marca ob poročilo komisije smo ugotovili, da je Unija nekako še en eh, konvergenčni stroj. V zadnjih letih krize pa se je pod vprašanje postavilo dejstvo, če ta Unija še vedno deluje. Trenutno se borimo proti nekaterim, ki nočejo več sodelovati v Uniji. Zanima me, če je ta vloga koordinacije, usmerjevanja unije še vedno prisotna, če bi morali okrepiti to koordinacijsko vlogo pri Evropi 2020. Mislim, da moramo biti malo bolj, malo bolj kritični in ugotoviti, kaj moramo storiti v naslednjih petih eh, letih tudi javno posvetovanje je eh, pomembno in seveda z veseljem čakamo na eh, izjavo komisije v zvezi z vsem tem. Drugo vprašanje pa se nanaša na nepravilnosti. Tiste, ki niso v obliki goljufije in tiste, ki so goljuf, uh, goljufije. Želimo seveda na najboljši možen način zaščititi finančne interese Unije. Po mojem mnenju lahko to naredimo tako, da v najboljši možni meri uporabimo finančna sredstva, ki jih imamo uh, na voljo. Da to naredimo smotrno zgolj osredotočenje na goljofije, kar je seveda izjemno pomembno in pri tem moramo biti strogi, hitro sprejeti ukrepe, s katerimi bomo eh, naredili goljofiji konec, eh, kaznovali goljufe. Pri tem ne smemo pozabiti na tiste nepravilnosti, ki niso predmet goljufije in kjer potrebujemo sistemski pristop strani komisije. Hvala, gospa generalna sekretarka. Eh, cenim vašo prisotnost, veseli me, da imamo privilegij prisluhniti vašim odgovorom. Um, I... Najlepša hvala. Strinjam se z vami. Evropska unija je rasla ravno zaradi tega, ker je konvergenčni stroj tekom krize pa so se pojavile težave. Pravo vprašanje je seveda, kaj lahko mi naredimo. In z vsem spoštovanjem do komisije, mi sami ne moremo veliko spremeniti. Odgovorni smo za koordinacijo, za usmerjevanje in za določanje ravni ambicije. Seveda vedno pripravimo nek predlog. Končna rešitev pa je seveda odvisna od sprejema tega priloga od končnega eh, rezultata. Države članice v različni meri menijo, da morajo one določiti ritem. Določili smo evropske cilje za strategijo Evropa 2020, države članice pa so določile lasne cilje. Nekateri so eh, bolj ambiciozni, drugi so manj ambiciozni, bolj realistični. Obdobje po krizi, v katerega se spuščamo sedaj, vsaj upam, je pomembno tako za komisijo, kot tudi za druge. Evropa si mora pogledati strategijo Evropa 2020 in ugotoviti, če še vedno imamo prave cilje ali ne. Pomembno je, da ti cilji odražajo družbo, ki si jo v prihodnosti želimo. Če cilji niso pravi, jih moramo prilagoditi in ugotoviti, kako čim prej doseči te cilje. pomočjo principa upravljanja na osnovi performanc smo to želeli narediti. Zato sedaj pri eh, novih skladih eh, cilje z naslova Evrope 2020 že vključujemo, ko gre naprimer za izobraževalne cilje in tako dalje. Ko bo komisija pripravila novo oceno strategije, ko bo ugotovila, v katerih elementih moramo to strategijo spremeniti, je glavno vprašanje, ki se nam zastavlja, dolgoročni načrt. Kratkoročni ukrepi, ki jih morajo sprejeti države članice, so nekaj, o čemer govorimo iz dneva v dan. Ne smemo pa pozabiti na dolgoročno načrtovanje in to velja naprimer za izobraževalne cilje in raziskovalne cilje, kjer je proračun sedaj manjši. Mislim, da se moramo vrniti na to pot. Unija mora biti še naprej konvergenčni stroj, če želite uporabiti ta termin, ki se mi zdi kar ustrezen. Ugotoviti moramo, kako uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, da bi prišli do teh ciljev. Del rešitve se skriva v povezovanju. Povezovanju različnih sredstev zato, da dosežemo dobre cilje, ki smo si jih zastavili. Zato je komisija na mizo dala naložbeni svežen, takoj ko je začela delati, zato da bi ponovno zagnala ta konvergenčni stroj. Potrebujemo ustrezno raven naložb, še posebej eh, zasebnih naložb, zato da bomo vzpostavili rast. In vse to je povezano s povezovanjem politike in ciljev. Razprava je eh, zelo široka, ampak mislim, da je pristojnost tukaj deljena. Mi lahko državam članicam pomagamo, ampak ob koncu koncev eh, mora vsaka država članica poskrbeti za lastno specifično situacijo. Strinjam se, da je treba razlikovati med nepravilnostmi in goljufijo. To je pomembno na različnih ravneh. Mislim, da eh, ne smemo nikoli pozabiti na goljufije. Nikoli jih ne smemo pustiti ob strani. Biti moramo pa izjemno previdni, ko rešujemo vprašanje nepravilnosti, ki niso goljofija. Komisija je želela to narediti na tak način, da bi uravnotežila eh, nadzor in stroške. Nadzor je pomemben, ne sme biti pa tako zapleten, da ustavi izvajanje vseh programov. Ko obstajajo nepravilnosti, jih moramo seveda odpraviti. Moramo pa vedno s prstom požugati v smeri goljofije gre za vprašanje ravnotežja. Veliko napak eh, se lahko zgodi v eh, popolnoma dobri veri, brez da bi si jih želeli. Mi smo že bili razočarani, predlagali smo večletni finančni okvir za to, da bi marsikaj eh, poenostavili, na to pa smo dobili na koncu predvsej bolj zapleten rezultat poskrbeti moramo za poenostavitve, odpraviti moramo tiste napake, tiste nepravilnosti, ki niso goljofija, ki pa vseeno ne ustrezajo zakonodaji. Obenem pa moramo seveda upoštevati stroške nadzora in učinek tega nadzora, ki bi bil preveč strok, preveč zapleden in ki bi škodil dejanskim ciljem eh, projektov. Hvala. Absolutno, in eh, naš odbor bo vedno na vaši strani, ker so to teme, ki so pomembne. Ampak tako zelo pomembno seveda ni. Kolega Arnold je naslednji. Ja, rad bi se vrnil k eh, vprašanju kliniške hiše, koncepta kliniške hiše. Čeprav razumem, Gre tu za primere, ki jih je obravnaval Olaf. Olaf jih je opredelil kot strukturno pomankljivost in eh, zadeva je bila potem predana na to kliniško hišo, da komisija lahko te stvari razreši in eh, izboljša svojo prakso. Razumem, da v takšni situaciji mm, je zahtevana določena mera zaupnosti, to razumem. Ampak to je tudi naravno ravnovesje med zaupnostjo na eni strani in transparentnostjo na drugi. No in to je tudi bistvo mojega vprašanja, se pravi, kaj lahko storimo za to, da bodo te stvari kar se da transparentne. V tem trenutku razumem pač, da se uporablja varna soba, varovana soba za branje dokumentacije in da lahko le ljudje, z, ki so ustrezno varnostni preverjeni, tudi te dokumente vidijo. Zanima me, ali vendar lahko vsaj nekako objavimo tiste splošnejše podatke, da ne bi objavili kaj tajnega. Morda obstaja možnost, da nekaj objavimo ali vse skupaj objavimo po določenem časovnem obdobju potem, ko Olaf zaključi svojo preiskavo. Skratka, kot rečeno, razumem zagato tu, ampak mislim, da tu slišimo samo eno plat zgodbe. Poslušamo samo o zaupnosti, nič pa o ukrepih, ki jih uvajate za to, da bi dejansko zagotovili tudi pravo transparentnost. Ja, tu je tudi zelo pomembno načelo. po katerem velja domneva nedolžnosti, dokler sodišče ne razsori drugače. Tako da ne gre zgolj za to, da tu ščitimo določene podatke in predvsem ščitimo zasebnost in pa seveda načelo domneve nedolžnosti. Olaf redno objavlja poročila o primerih, ki jih obravnava in mislim, da tu tudi vidimo, kakšne primere obravnavajo in disciplinski, interni disciplinski organ je tisti, ki na komisiji tudi objavlja podatke o vrsti primerov. Tako da mislim, da kar veliko informacij že je na voljo, ker si vsi delimo to osnovno željo po transparentnosti, bi pa težko bilo iti mm, kamorkoli naprej, ne da bi padli v past poseganja v domnevne dožnosti ali pa v past kršenja pravil o varstvu podatkov. Ampak eh, čas tu je problematičen, ker od začetka preiskave do zaključka postopka pred nacionalnim sodiščem je eh, lahko zelo, zelo dolg, več let, eh, vsaj po mojih izkušnjah, tako da ja, lahko vedno pogledamo zadevo še enkrat, da vidimo, ali lahko storimo še kaj. Je pa zelo pomembno, da spoštujemo načelo domnevne dožnosti in pa tudi pravila z področja varstva podatkov. Naslednji kolega Stas. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa Dej, za vaše odgovore, ki ste jih podali, tudi za vaše pisne odgovore, tudi za odgovore vaših eh, sodelovcev. Imamo vprašanje glede Olafa. Vsi seveda razumemo, da komisija ne more posegati v delo Olafa, v preiskave Olafa, to, to je preprosto nemogoče. Ampak po drugi strani pa komisija, tako kot parlament in eh, tako kot nadzorni odbor Olafa, mora stvari ustrezno preverjati in zagotavljati, da delo Olafa poteka dobro. In eh, tudi povratno poročanje mislim, da mora potekati na ustrezen način. Ko torej dobimo poročilo o številu odprtih primerov, o doseženih rezultatih in tako naprej. No, ko dobite takšno poročilo, moramo vedeti, da se stvari odvijajo pravilno. Žal, vse več ljudi, ne le tu, ampak eh, tudi v nadzornem odboru, izraža pomisleke glede načina, kako generalni sekretar Olafa pripravlja statistične podatke o učinkovitosti. Je kakšno konkretno poročilo, ki ga obravnavate, ima generalni direktor morda nalogo za zagotavljanje doslednosti znotraj OLAF-a ali nek način sistemizacije načina, kako se primeri odpirajo in zapirajo. Dejstvo je, da se treba boriti proti goljufija in dobro vedeti, koliko takšnih primerov se dejansko potem tudi reši, tako ali drugače. Dejstvo je tudi, da je Olaf kar nekaj stvari pustil v predalu, kar dolgo časa. Skratka, čas, ki je potreben za neko preiskavo, je pogosto nesorazmeren z vprašanjem, za katerega sploh gre. Dobivamo tudi poročila o tem, da se tu pa tam spreminjajo tudi naslovi posameznih preiskovanih eh, primerov, tako da že iz samega naslova ali poimenovanja preiskave ne moreš vedeti, zakaj s to gre. In to je težko za ljudi, ki ne bi nadzirali delo Olafa. Tako da cela vrsta vprašanj kroži tudi v javnosti s tem v zvezi. Vem, da je nadzorni odbor Olafa tisti, ki pripravlja poročilo na to temo, ampak mene zanima, ali ste seznanjeni s temi praksami, ali vas skrbi, kako stvari potekajo in eh, če ste seznanjeni s temi stvarmi, me zanima, kakšne možnosti imate za to, da intervenirate. Ko pravim vi, imam v mislih komisijo kot celota, torej kaj imate vi na voljo kot komisija za to, da intervenirate pri generalnem direktorju Olafa, da bi zagotovili, da se vsa ta vprašanja ustrezno rešijo. Predvsem, da zagotovite, da je statistika pravilna, eh, transparentna in predvsem tudi dostopna. Hvala. Mislim, da je zelo pomembno razumeti status OLAF-a. OLAF je administrativno sicer sestavni del komisije, ampak je popolnoma neodvisen pri svojih preiskovalnih aktivnostih. Tako da mi ne sprašujemo, mm, kako dolgo potrebuje za začetek in eh, zaključek preiskave, kakšno statistiko spremljali, ker bi to bilo poseganje v njihovo neodvisnost. In zato imajo nadzorni odbor, katerega namen je, da se prepriča, da je neodvisnost Olafa zagotovljena in če so kakšno vprašanja glede načina dela Olafa, kako Olaf izpolnjuje svoje naloge, svojo funkcijo, so pa poklicani drugi organi za obravnavo teh vprašanj. Komisija pa ne posega v način, kako Olaf eh, svoje delo opravlja. Če bi bili, bi nas nedvomno kritizirali, tako da ne, mi v to ne posegamo. Ja, administrativno so organ sestavi komisije, eh, za njih velja statut, kar zadeva kadrovske zadeve in tako naprej, ampak način eh, dela, kako oni vodijo preiskave, to pa ni naša stvar. Ja, sem naslednja na seznamu govornikov, zato bom zdaj prosila za besedo. Razumem to, kar pravite. Ampak eh, tu ne gre za to, da bi posegali v način, kako se izvajajo preiskave. Ne. Tu gre za to, da posegamo v to, kako ljudje, institucije znotraj EU, OLAF napačno informira, resnično napačno informira. Glede, če komisija ne bo končno sprožila preiskave na tem področju, potem eh, vam bo vse skupaj kaj k malu skočilo v obraz. Tu piše, Olaf zavaja svoje deležnike, kar zadeva trajanje preiskav. Ko Olaf prejme informacijo, tega ne zabeleži avtomatično kot primer in lahko traja več mesecev, preden se primer registrira v sistemu kot eh, preiskava. Šele po registraciji primera začne teči 60-dnevni rok, ki ga določa uredba. Torej, informacija, ki je 5-6 mesecev eh, ležala v predalu in se potem šele zapiše v registr, se vseeno predstavi javnosti kot preiskava, ki je trajala le. Eh, predviden 60-dnevni 60 eh, obdobje. Več primerov je bilo, ne da bi bili registrirani, ne da bi bili eh, dodeljeni posameznim preiskovalcem. Glede, če, če moramo mi stvari spraviti v red, prav, ampak potem bo štala. In eh, če se hočete temu ogniti, mora komisija resnično nekaj storiti. Nekaj treba storiti, kajti tako res ne gre naprej. In, in ne moremo reči, da je to potem najbolj učinkovit način boja proti goljofijam. In res me skrbi, da se vsi nekako perejo roke in pravijo, ne, ne, to ni naša stvar, mi nismo pristojni. Nadzorni odbor, ki to skuša storiti, tega iz meseca v mesec tolažijo in eh, ga futrajo z nekimi statistikami, ki vemo, da niso prave. In ljudem je zelo težko delati. In zato ljudje hodijo k nam in pravijo, ne, tako ne gre naprej zdaj imamo nadzorni odbor, ki ni več dobro mm, zaseden, kajti v državah članicah je kar veliko zdaj aktivnosti v smeri tega, da bi v nadzorni odbor imenovali ljudi, ki tja morda ne sodijo najbolj. Tako da mislim, da je treba te stvari imati zelo, zelo resno. Zastavljali bomo vprašanja in eh, na ta vprašanja želimo odgovore. Ker ti nam gre za boj proti goljofiji na splošno in zato za nas ni sprejemljivo, da se dogaja to, da moramo računati na to, da so statistike, ki jih dobivamo, neprave. Že več pogovorov smo imeli na to temo, tudi tu v tem odboru, tudi z generalnim direktorjem Olafa in uh, lahko vam samo povem, da mora komisija ukrepati. E, mislim, da vam uh, tudi statut zaposlenih daje možnost za to. Tako da ne vem, zakaj ne ukrepate. Zato, ker komisija ni odgovorna za delovanje OLAFA na način, kot je odgovorna za uh, delovanje in poslovanje generalne direkcije. Skušala sem razložiti, da ima komisija sicer administrativno vlogo v smislu, da zagotavlja streho nad glavo OLAFu, če hočete, kot sestavni del svoje strukture, ni pa komisija odgovorna nekako za način, kako OLAF izvaja svoje delo generalni direktor Olafa prihaja do vas redno, poroča vam, lahko zahtevate izboljšave in tako naprej, ampak komisija nima pooblastil za to, da posega v način, kako Olaf eh, vodi svojo delo. Tako pač je zadeva zastavljena pravno. Mi preprosto nimamo dovoljenja za to, da bi posegali v to, kako Olaf eh, vodi svoje preiskave. Žal je pravno gledano stvar takšna, tako da žal nismo pravi naslov za vaše pomisleke. To morate sprožiti neposredno z generalnim direktorjem oziroma z nadzornim odborom. Ja, ma kolega Štasva se je vprašal, a poznate te zgodbe, o kateri je govoril? Ja, slišim to, kar pravite. Ampak ker mi niti nismo za to odgovorni in pristojni, ne dobivamo eh, teh informacij. To so stvari, ki jih je treba neposredno reševati z Olafom, ne s komisijo. Dobro, naslednji je kolega Celer. Hvala lepa, gospa predsednica. Še enkrat bi se vrnil k strategiji EU 2020 in doseganje ciljev. Velik del svojega življenja sem preživel v državi, v kateri je bila planska ekonomija največji cilj. Imeli smo krasne plane, krasna poročila o tem, kako eh, bi bilo potrebno te plane izpolniti. Te države pač več ni. Eh, sicer ne bom točil soza za to državo, ampak eh, posteljica takrat je bila, da je tržno gospodarstvo zmagalo nad planskim gospodarstvom in to lahko samo podpišem. No, Zdaj imamo zopet velike načrte, desetletne načrte celo eh, in cilje. In vprašanje je, kako nadziramo, ali se ti cilji dejansko dosegajo. Mislim, da si to vrstne blamaže, kot smo si jo privoščili 2009, ko sem začel z delom v parlamentu, ne moramo več privoščiti. Takrat se je vsemu skupaj reklo Lizbonska strategija pogreb te strategije je potekal v zelo družinskem krogu. E, rekli smo samo, ja, ciljev nismo dosegli, svetovna zgodovina je pač šla v drugo smer, tako da so what. Zdaj imamo novo strategijo. Zdaj imamo pet let že novo strategijo. E, torej, pet let je že za nami, odkar je svet ozrla ta nova strategija in zdaj bi bil skrajni čas, da pogledamo, kje smo. In tu ne smemo storiti napake, da si podajamo pristojnost in odgovornost kot vroč krompir. To je eh, cilj države članice, to je eh, pristojnost eh, evropskih institucij in tako naprej. Ne, države članice in institucije skupaj so odgovorne, ker če so vsi države članice skupaj zastavili evropske cilje, potem je naša naloga in s tem imam v mislih komisijo in parlament, da bdimo nad tem, da se ti cilji tudi dejansko dosežejo. Kajti v nasprotnem primeru bomo postali popolnoma neverodostojni. In nova komisija, kakor tudi parlament, imata pred seboj še 4 leta in pol ali 5 let dela do leta 2019 in potem se bo izkazalo, ali je ta strategija uspešna ali ne. In mislim, da smo temu velikemu projektu, ki ga dejansko tako vidim, temu velikemu projektu Evropske unije, mislim, da smo dolžni uspeh. In če upravimo osnovno analizo, da določeni cilji iz objektivnih razlogov, ker se pač svet eh, ne eh, razvija po naših milih, eh, ciljih tudi prav, ampak potem moramo te cilje spremeniti in mislim, da moramo zadeve tudi nekoliko bolj popularizirati. Skratka, tam, kjer regi v naših eh, nacionalnih, regionalnih parlamentih eh, delujejo, so cilji nekoliko drugačni, ampak eh, le kakšen strokovnjak morda ve, kaj pomeni EU 2020 in to ni smiselno, to ni razumno, to ni način, kako lahko pričakujemo, da bo to dejansko Eh, prešlo tudi v druge politike na drugih ravneh, tako kot si mi to tu predstavljamo. Eh, Kaj ti Evropsko unijo kot skupni projekt lahko peljemo naprej le skupaj in zato je, so cilji za leto 2015 tako pomembni. Tudi pri implementaciji novih programov mislim, da se moramo zavedati, da zopet zamujamo, zdaj se šele sklepajo partnerski eh, sporazumi in posamezni programski dokumenti znotraj strukturne politike, kajti normalno bi se moralo to obdobje začeti že v začetku leta 2014. Skratka, čas hitro teče, pet let bo hitro eh, mimo in eh, zato moramo biti že zdaj pripravljeni na to, da bomo si zastavljali realne cilje in da bomo Evropsko unijo kot celoto popeljali naprej, ne pa da bomo eh, zopet stali na mestu in rekli, ja, vse je bila luštna ideja, ampak žal gremo naprej na naslednjo. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Ja, moram reči, da se lahko kar strinjam z razmišljanjem, z logiko, ki jo zasledujete. Mislim, da res moramo biti previdni glede določanja prevelikega števila ciljev, ki jih ne moremo izpolniti. Obenem pa menim tudi, da eh, je pomembno imeti cilje, ker eh, lahko naredimo le nekaj, kar je na koncu koncev merljivo. Pomembno je tudi, da se na stvari opozarja, da se ljudi ozavešča in v vsaj določenih segmentih strategije EU 2020 smo bili uspešni. Pri ciljih za raziskave in razvoj smo države članice uspeli opozoriti na to, da premalo investirajo v raziskave. Mislim, da sem prej omenjala tudi uh, cilj povezan s preprečevanjem zgodnega opuščanja šolanja in veliko držav članic je aktiviralo nove politike za to, da zmanjšajo število mladih, ki opuščajo šolanje, ne da bi pridobili kvalifikacijo. Tako da, kar zadeva ozaveščenje, kar zadeva eh, to, da se premaknemo v pravo smer, je bila ta strategija kar uspešna. In ena od, eh, ena od razlogov, zakaj Lizbonska strategija ni bila uspešna, je bila ta, da je imela preveč ciljev. In ni bilo zastavljenih prioritet in zato se stvari niso implementirale. Tako da mislim, da ja, je pomembno določiti cilje kot eh, nekakšna usmeritev in da se skušamo mobilizirati za njihovo doseganje. Države članice pa ne želijo zarazujočih ciljev zaradi svojih pomislekov, da jim ne bo uspelo te cilje doseči. To je realnost, s katero pač moramo živeti in zato skušamo, kot rečeno, cilje povezati z sredstvi, ki jih potrebujemo za njihovo doseganje. In eh, denar iz EU v nekaterih državah je zelo pomemben. Konec koncev pa to ni veliko, samo en odstotek BDP-ja. In s tem ne moramo preoblikovati Evropske unije kot celote. Ampak eh, če eh, skupaj s proračunom za investicijsko pobudo in s temi cilji eh, skušamo te cilje predati naprej, potem mislim, da zagotavljamo osnovo za to. In to je tisto, kar mi lahko storimo na evropski ravni. In konec koncev pa so ja, vsi vzvodi v nacionalnih rokah. Države članice so tiste, ki so odgovorne za večino implementacije in to se tudi ne bo spremenilo. Mislim pa, da na ravni EU lahko storimo veliko za to, da države članice zmobiliziramo, da jih premaknemo v drugačno pravo smer in da jim v določenih primerjih damo tudi neke finančne spodbude za to. Ampak to seveda zahteva svoj čas, zahteva odločnost, zahteva tudi vzdržljivost. In eh, strinjam se, da ta strategija ni tako dobro poznana, kot bi si želeli. Mi izkušamo s krepitvijo kadrovske zasedbe v naših predstavništvih v državah članicah eh, tudi nacionalne parlamente, socialne partnerje nekoliko bolj zainteresirati za to vprašanje. Seveda je to počasen proces, ampak eh, leto za letom vidimo, da tudi civilna družba želi več interakcije z nami, eh, kar zadeva dosegen teh cilj. Tako da ne, stvari niso popolne, se pa vsekakor zavedamo tega, kar ste dejali in eh, skušamo že delovati v to smer. Ja, hvala lepa. Zopet sem jaz na seznamu zagovornike, se upravičujem. Kolega De Jong je prej omenjal kolik ravnanja za komisarje in ad hoc etični odbor. Leta 2013 smo imeli en primer, ko je etični odbor, sam ne ad hoc, ampak etični odbor obravnaval zadevo iz leta 2009. In potem smo dobili odločbo komisije takole vsa prečrtana in eh, polno podatkov, ki so zabrisani. Skratka, gre za kršitev kodeksa ravnanja strani nekdanjega komisarja, ampak to se je potem izkazalo šele čez leta zaradi anonimne prijave o pogodbi, kjer eh, očitno ni bilo odobritve. Je prišlo tudi do kakih eh, sankcij in uh, kako naj mi zdaj vemo, da se kodeks ravnanja spoštuje in vse te lepe določbe, ki smo si jih izmislili in eh, za katere ima tudi naš odbor določen interes. Kako torej se lahko prepričamo, da takšnih primerov dejansko ne bo več? To je pač eh, tisti worst case scenarij, ki se dejansko ne bi smel dogoditi. Ali kako vi zadeve vidite? Ja, glede tega konkretnega primera mislim, da je ta pokazal dejansko, da kodeks eh, deluje. Ko je komisija prejela informacijo, smo sprožili postopek, ki je potem privedel do eh, odločbe komisije in ne morem zaiti v podrobnosti iz očitnih razlogov. Mislim pa, da ta kodeks eh, velja za zelo majhen nabor ljudi, ki se še kako zavedajo svojih odgovornosti. In kar lahko povem, glede prejšnje komisije in eh, števila takšnih obvestil, ki jih dobivamo, se še kako zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo in da tudi po njihovem mandatu je ostaja pomembno, da so bile vse njihove dejavnosti skladne s kodeksom. In tudi nova komisija od predsednika naprej si zelo prizadeva za to, da so novi komisari od prvega dne Ja, vsi na jasnem glede odgovornosti, ki jih eh, nosijo. In mislim, da je to tudi vse, kar lahko storimo in vse, kar lahko storimo, tudi počnemo. Komisija torej ima sistem, ki funkcionira in ki je bistveno stroži od drugih sistemov, ki obstajajo na nacionalni ravni za nekdanje ministre in tako naprej. Tako da mislim, da ima komisija zelo strok kodeks, ki se uveljavlja In eh, primer, ki ga omenjate, gospa predsednica, je bil torej, obravnavan in to, po mojem mnenju, kaže samo na to, da sistem deluje. No, naj še enkrat vprašam. Je prišlo do kakršnih koli posledic, do odtegljaja od pokojnine ali karkoli takšnega, ali pa je prišlo do naknadne odobritve? Ja, ste zadevo prav razumeli. Kolega Novakov, izvolite. Hvala, se upravičujem, ker eh, vam kažem hrbet, ampak to je edini način, kako lahko govorim v mikrofon. Vemo, da ima komisija polno stroškov za konzultante, za tehnične, tehnično pomoč in tako naprej. Tudi pri delu Olafa. Zanima pa me, ali imamo nek način izračuna, kakšen odstotek teh investicij dejansko gre potem upravičencem. Torej, kakšen odstotek denarja porabimo zgolj za upravljanje teh uh, sredstev. Je to nadalje pod 10 odstotki oziroma drug, z drugimi besedami, od enega evra, ki ga investiramo, koliko dobi upravičenec, koliko pa sistem porabi za svoje funkcioniranje. Um, it, obviously I can give a general answer. Ja, lahko vam dam splošen primer, ker to je odvisno od primera do primera sveda. Nekaj podpore, ki jo zagotavljamo skladom je 100 odstotkov, recimo da svetovanje, če gre za oblikovanje nekega sistema ali kakorkoli. Ampak nasplošno, kar zadeva tehnično pomoč in programsko podporo, tam nekje 6 odstotkov, vsega kar bistveno pod 10 odstotkov, ampak to je zelo tak splošen odgovor. Še eno vprašanje imam v zvezi z sledljivostjo. Leta 2013 je bil razpis za generalno direkcijo Sanko. Eh, skupaj z direktivo o tobačnih izdelkih nekako in portugalsko podjetje v lasti oziroma pod vodstvom nekdanje španske komisarke je dobilo ta razpis in to je šlo za to, kako zgraditi sistem za sledljivost tobačnih izdelkov vse tja do škatlice ne samo do posameznega kartona. In po standardnih STO naj bi bilo tako, da nekdo pet let ne sme delati za tobačno industrijo, preden se lahko loteva takšnih eh, podjemov. No in podjetje v Portugalskem je potem eh, to nalogo poverila podizvajalcu ki jo ga vodi nekdani menedžer Sikpe in Sikpa, to je ameriško podjetje, je bila ustanovljena decembra 2012 in zato ne sodi oziroma ne izpolnjuje tega pogoja petih eh, let moratorija. In to je nekaj, kar moram reči, da me kar skrbi, kajti pri vprašanju track and trace eh, je potekalo res zelo, zelo ogorčeno. Uh, lobiranje v zakolisju. Gre torej za to, da se vse proizvode, kozmetiko, eh, zdravila in tako naprej ustrezno označuje. To so zelo občutljiva vprašanja in uporaba tega podizvajalca, kar ni bilo predvideno v razpisnih pogojih, številne zelo skrbi. No, potem sem zadevo preučila in me zanima, kako vi vidite ta razpis in eh, dodelitev. te pogodbe. Ja, moram priznati, gospa predsednica, očitno vi veste bistveno več o tem kot jaz. Tako da, če imate konkretno vprašanje, morda lahko eh, se posvetujem s kolegi in vam odgovorim v pisni obliki, ker težko zdaj povem kaj več kot to, kar imam tu pred seboj, kar ste dobili v pisni obliki. Če zahtevate več, pa prosim mi povejte in bomo z veseljem zadevo preučili in vam odgovorili pisno. Ja, pet vprašanj imam, ki jih vam bom z veseljem posredovala, skupaj tudi z drugimi, mm, to bo vsekakor zelo dobrodošlo. Mm, ne pripadam neki lobistični skupini, ampak moram reči, da me zelo skrbi, kako so se stvari odvijale mm, s tem razpisom, tudi špekulacije okrog tega in zato moram reči, da je treba poskrbeti za čim večjo mero transparentnosti. To nikamor ne morem priti, ne da bi to podjetje tam sedelo in poslušalo vse, kar se pogovarjamo. Imam še vprašanje o mehanizmu Cooperation Verification, Romunija, Bolgarija. Nekako sem upala, da se bo kdo drug uh, za to tudi zanimal v odboru, ampak eh, kolegi uh, tega ne omenjajo. No, pravite, da so štirje ljudje za to odgovorni. Presenetilo me je, da tako malo, kajti v Olafu so za to odgovorni trije, eh, pri tej pomembni zadevi pa štirje je to nevemno, kot da bi na neko zadevo gledal samo za enim očesom. In me zanima zdaj, kako naprej. Zelo natančno beremo poročilo napredku za Romunijo in Bolgarijo. Vemo, da je bilo vsaj v Romuniji veliko poskusov kako se izogniti temu mehanizmu, sama osebno bi to zelo kritično videla, če bi se to zgodilo sploh glede na to, da mi je pomembno doseči še kar nekaj napredka, tako da me zanima, če lahko poveste svoje stališče s tem v zvezi, še posebej glede tega, kako se lahko pripičemo, da so naša sredstva tam res navarim, kajti pri upravljanju sredstva sta Bolgarija in Romunija največja skrb. No, v Bolgariji je predvsem na področju kmetijstva ogromno nepravilnosti. Tudi v Romuniji, v Bolgariji zdaj nekoliko bolje, ampak še vedno so kar v ospredju. No in potem še ena stvar, za ter poročilo 318. Junkarjev svežen, ki je zdaj bil predstavljen. Kdo bo nosil odgovornost za ta paket kot celoto? Vem, da to ne sodi v različnico 2013, pa vendar zanima nas, če gledamo celoten svežen, od koga bomo dobili informacije. Od koga bomo dobili podatke o ukrepih na ravni celotnega eh, svežnja, ne samo teh 8 milijard evropskih sredstev, ki gredo zraven. Hvala. Thank you very much. On the CVM Hvala lepa. V zvezi z mehanizmom sodelovanja in preverjanja, v zvezi s tem lahko povem, da bo komisija jutri sprejela zadnje poročilo o tem, tako da boste lahko videli, kakšen je bil napredek. Glavni namen tega mehanizma ni eh, osredotočen na skupnostna sredstva. Z tukaj je za to področje pristojen OLAF. Ta mehanizem se osredotoča na pravosodni sistem v obeh državah in nanaša se tudi na boj proti korupciji onkraj porabe sredstev. Mehanizem je bil bistvenega pomena za izboljšanje stanja v obeh državah, te sta sprejele uh, boljšo zakonodajo in uh, mehanizem se je zato v zadnjih letih osredotočil na izobraževanje sodnikov, odvetnikov, um, opremljanje pravosodja z IKT tehniko in tako naprej. Vse to smo dokumentirali v naših poročilih. Torej, um, kljub temu, da je bil dosežen napredek, še vedno ugotavljamo, da je treba zagotoviti trajnostni vzdržni značaj tega mehanizma. Predsednik Juncker je, je izjavil, da si želi, da bi se mehanizem tekom naslednjih petih let iztekel. Mehanizem je bil zamišljen kot začasni. Uh, izšel je iz akta o vstopu teh dveh držav v Evropsko unijo. Uh, Eh, ampak vedno je bil zamišljen kot nek začasni mehanizem. Uh, od začetka mehanizma komisija posveča več pozornosti tudi uh, delovanju pravosodnih sistemov v drugih državah. Uh, v zvezi s tem pripravljamo točkovno tabelo, spremljamo stanje pravosodnih sistemov in tako naprej. Uh, Eh, no, in ko bo mehanizem eh, za spremljanje in preverjanje končan, bosta Romunija in Bolgarija vključena v ta splošni sistem spremljanja pravosodnih sistemov, eh, torej ladja bo se mirno vrnila v pristan in potem bosta Romunija in Bolgarija predmet enakega preverjanja pravosodnih sistemov kot vse druge države. V zvezi z naložbenim svežnjem. No, eh, o predlogu trenutno še razpravljamo. Videli bomo, kakšna bo končna oblika predloga. Vredno bo EIB e tisto telo, ki bo izbiralo projekte in ki bo zagotavljalo njihovo implementacijo. Če bo predlog sprejet, bomo imeli odbor za naložbe, uh, tam bodo zastopani tisti, ki bodo prispevali v sklad, eh, bodo pa zastavljali splošne kriterije za eh, naložbeni sklad, ne bodo pa izbirali konkretnih projektov. EIB bo poročala o porabi sredstev na običajen način, eh, komisija bo politično gledano tesno spremljala izvajanje projektov, Ehm, skušali bomo zagotoviti, da se bodo izvali projekti, ki so v evropskem interesu, da bodo sredstva pravilno počrpana. In ko bo mehanizem vzpostavljen, bomo prav gotovo razmislili tudi o možnostih poročanja v skladu z členom 318. Zamisel je trenutno takšna, da bi to bil nekakšen skrbniški sklad, ki bi bil vezan na EIB ali pa nekakšen operativni del EIB. Um, ehm, zato bi tukaj veljale enake zahteve po poročanju, kot veljajo za Evropsko investicijsko banko. Gospod Sarvama. Thank you, chair. Uh... Hvala lepa. Hvala uh, gospe generalni sekretarki, da je se nami. Uh, eh, žal mi je, da sem zamudil. Moje letalo je imelo zamudo. Um, preden zastavim svoja vprašanja, bi želel najprej uh, vprašati, kdo je pa odgovoren za nadzor nad Olafom, če za to ni odgovorna komisija in če stalno sprašujemo vprašanja, ki jih oni ne želijo slišati. Vsi so tako zaskrbljeni zaradi neodvisnosti OLAF-a, tudi OLAF sam. In zdi se mi, da eh, neka organizacija sploh ne more biti bolj neodvisna, kot je OLAF sedaj v tem trenutku. No, to sem želel samo deliti z vami. Ampak moja vprašanja so vezana na to mojo opasko. Uh, In sicer želil bi si odgovora na vaš napisno vprašanje številka 3. Namen tega vprašanja je izvedeti, um, kako je z vprašanji, ki jih, uh, kako je z informacijami, ki jih potrebuje. OLAF za svoje preiskave, ali jim date na razpolago vse informacije oziroma ali te informacije filtrirate? In ali lahko pojasnite, kaj to pomeni, ko pravite, da generalni sekretarjat eh, preda OLAFu vse informacije, če so te zahtevane? Uh, torej, tu je zapisano v angliščini as required in zato me zanima, uh, ali se to nanaša na vas ali na Olaf, kdo tukaj zahteva kaj. Uh, in če to Olaf, uh, kako naj Olaf sploh ve, kaj od vas zahteva, če jim ne date na razpolago vseh informacij? Upam, da ste razumeli moje vprašanje. Hvala. Torej, ta as required se nanaša na uredbo o delovanju OLAFA, ki določa njegove naloge in ulogo komisije pri tem. Vsaka informacija, ki bi lahko vplivala na zaščito finančnih interesov Evropske unije, predamo Olafu, tako da predvsej široko tolmačimo informacije, ki jih lahko predamo Olafu in mislim, da smo v preteklosti že večkrat dokazali, da jim damo na razpolago vse potrebne in pomembne informacije. No, Olaf pa mora potem odločiti, odločiti o tem, ali želi na podlage teh informacij začeti preiskavo. Eh, mi jim predamo informacije, ki jih dobimo od javnosti, od žvižgačev, potem eh, tudi, če im, imamo razlog za kakšne pomisleke, skrbi pri našem delu, to, te informacije predamo Olafu. To je zapisano tudi v našem memorandumu o soglasju, ki smo ga podpisali z Olafom. Kolega Šoltes. Gospod predsedujoča, hvala za <clears throat> besedo. Eh, mogoče še moj komentar glede eh, Olafa. O Olafu je eh, na tem odboru večkrat teče beseda, tako na eni strani v pozitivnih in v negativnih smereh. Eh, sami smo eno vprašanje glede tega postavil. Ali se vam zdi, eh, glede na to, da se stalno podarja neodvisnost Olafa, da včasih ta neodvisnost seže tudi čez neodvisnost človekovih pravic? Govorim o tem, ali so po vašem mnenju človekove pravice oziroma ali so preiskovanci v teh postopkih dovolj zaščiteni glede svojih pravic oziroma ali imajo ustrezno pravno varstvo v izgubi temu, da bi se OLAF lahko instrumentaliziral in postal tudi orodje za mogoče diskreditacijo eh, določenih oseb. Govorim v objektivnem smislu, ali so obstoječi instrumenti delovanja takšni, da zagotavljajo ustrezno pravno varstvo zaščito preiskovancev v postopkih, ki jih vodi OLAF. Eh, to je eno vprašanje. Eh, drugo vprašanje pa glede tega, kar je omenila tudi eh, gospa predsednica našega odbora. Ta naložbena politika in Junkerjev program Omenili ste, da naj bi Evropska investicijska banka predvidoma tudi izbirala projekte, ki bodo financirani iz tega svežnja in mislim, da bo to kar zahtevna naloga. Torej, kakšna sodila bo imela pri izbiri projektov, koliko bodo tukaj vključene države članice, kakšna bo tukaj vloga tudi same komisije in tisto, kar se večno postavlja vprašanje, kakšen bo scenosled tega, po eni strani izbira projektov, ki bodo morali verjetno zadovoljevati določene kriterije, zlasti glede ciljev 2020 predvidevam in po drugi strani vse te trajnostne in cilje naravnane politike, katerim prisega sedanja Evropska komisija. Skratka, to verjetno ne bo uh, lahek zalogaj niti za investicijsko banko in tukaj me zanima, kako bo tukaj znotraj investicijske banke udeležena tudi Evropska komisija za svojimi strokovnjaki pri izbiri projektov in pa seveda, ali obstaja že kakšna predvidoma ocena stroškov, ki bo investicijska banka porabila za delovanje pri izbiri projektov oziroma za spremljanje in vodenje uh, teh projektov glede na vsoto, ki je predvidena v tem investicijskem ciklu. Hvala. Thank you very much. On your first question. Hvala lepa. Na vaše prvo vprašanje bi odgovorila na naslednji način. Komisija je podala predlog, da bi, bila vzpostavljena, eh, da bi bil vzpostavljen urad Evropskega tožilca in uh, to, ta bi zagotavljala tudi spoštovanje pravic obtoženih oseb ali preiskovanih oseb. E, verjetno vse države ne bi predale primerov uradu evropskega tožilca. Zato je komisija predvidela možnost, da bi Olaf še naprej bil odgovoren za tiste primere, ki jih ne bi pokrival urad evropskega tožilca. Torej, zato je komisija pripravila predlog, ki bi uskladil uh, oziroma okrepil pravice uh, strani obrambe. V zvezi z vašim drugim vprašanjem glede investicijskega načrta, komisija že od začetka načrtuje, da tukaj ne bi bilo geografskega ali sektorskega dodelevanja sredstev. Tukaj ne gre za razporejanje sredstev iz proračuna, gre za e, ustvarjanje zmogljivosti posojil. Zato bi projekti morali biti dovolj vzdržni, da bi promotili motor ali bili sposobni poskrbeti za začetni kapital. Zato mora, uh, morajo projekt preučiti tudi neodvisne investitorske banke. Komisija je predvidela vzpostavitev odbora za izbiro projektov kjer bi bila zastopana komisija, pa tudi države članice, ki bi želeli prispevati v sklad ali pa druge odeležene strani, ki bi želele prispevati v sklad. Ampak ta odbor bi zastavil samo splošne smernice, ne bi pa dejansko izbiral projekt. Projektov. Komisija ne bi sama izbirala projektov, nimamo izkušenj na področju investicijskega bančništva. Strošek postopka izbire bo del pristojbin, jih bo, ki jih bi Evropska investicijska banka računala kot del vsakega sklenjenega sporazuma. Ja, tukaj že imamo problem z Evropsko investicijsko banko in njenim poročanjem. No, morda se bo to v prihodnosti spremenilo. Drugih govornikov ni, izmenjava stališč je končana. Zahvaljujem se uh, Eh, gospe Dej. Eh, samo še nekaj bi omenila. Rekli ste, da bi morali odpraviti problem Olafa in pa problem ponarejenih statistik, oziroma da bi o tem morali eh, razpravljati z generalnim direktorjem. Vendar pa, če ne moremo pričakovati od, ni, od njega objektivnih informacij, potem takšna izmenjava stališč nima smisla. Zato smo želeli, da vi pridete k nam. Um, komisija ima mehanizme, kako pojasniti te nepravilnosti v okviru nekega neodvisnega mehanizma. Ehm, komisija ima to možnost, če se vi ne boste tega lotili, potem se bomo mi tega lotili, to vam lahko zagotovim. Uh, Eh, ampak res se mi zdi zaskrbljujoče, če se komisija ne more sama lotiti takšnega mehanizma. Zato sem želela še enkrat, še enkrat to ponoviti. Odbor bo uh, pripravil še eno predstavitev v zvezi z mehanizmom za sodelovanje in preverjanje. Lepo bi bilo, če bi takrat še enkrat eh, se lahko sestali z vami, tako bi lahko analizirali delovanje tega mehanizma v zadnjih sedmih letih in dobro bi bilo, če bi pri tem imeli vašo podporo. Zahvaljujem se vam za vaš čas, za vse odgovore. Želimo vam še veliko uspeha in lep dan in prav gotovo se bomo še večkrat sestali. Sedaj pa nadaljujemo z našim dnevnim redom. Čaka nas eh, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o predpristopni pomoči Evropske unije za, Serbi, za Srbijo. Poročilo bo predstavil gospod Fasakaš, nas poročevalec je pa Tomas Deutsch, prav tako pa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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala lepa, da ste mi dali besedo. Zahvaljujem se vam in vašemu sekretarjatu. Um, ehm, uspelo vam je naše poročilo uvrstiti na vaš dnevni red in ko se že zahvaljujem, bi se želel zahvaliti tudi vašemu poročevalcu Tomasu Dojču, ki je bil zelo predan svojemu delu in je pripravil odličen delovni dokument. Že večkrat sva sodelovala, bila sva tudi poročevalca pri posebnem poročilu za Hrvaško. Preden podam eh, pregled poročila, bi želel najprej podati zgodovinski pregled. Eh, tudi za nove kolege, ki morda te zgodbe ne poznajo. Verjetno se spomnite, da je računsko sodišče poleti leta 2006 pripravilo posebno poročilo o Eh, predpristopni pomoči za Romunijo in Bolgarijo. Takrat smo to predstavili v parlamentarnem odboru za nadzor proračuna. V tem poročilu smo podali veliko kritičnih. No, eh, toliko je bilo takrat kritik tega poročila, da smo skupaj z vašim odborom organizirali posebno sejo, da bi o tem poročilu razpravljali v Evropskem parlamentu. Takrat je bil eh, komisar za širitev eh, gospod Oli Ren, ki je bil prav tako eh, prisoten na tej seji In ko je bil on soočen z vsemi kritikami, je rekel, morda imate prav, ampak eh, to je prepozno, politična odločitev je že bila sprejeta. Eh, no, računsko sodišče je imelo takrat za svojimi kritikami prav. In to se je pokazalo tudi v realnosti. Eno leto po vstopu Romunije in Bolgarije se je komisija čutila dolžno, da uvede ta prej omenjeni mehanizem za sodelovanje in preverjanje uh, za Bolgarijo in Romunijo, zato da bi odpravili nekatere probleme na področju upravljanja. Zato da bi se takšni situaciji izognili v primeru Hrvaške. Eh, je računsko sodišče pred dvema letoma pripravila poročilo za Hrvaško in tudi pri Srbiji smo skušali pravočasno pripraviti to poročilo. V razpravi z računskim sodiščem prejšnji teden ste razpravljali z računskim sodiščem o času, ki je potrebno za to, da računsko sodišče pripravi posebno poročilo. Eh, in eh, mi vemo, da je časovnica bistvenega pomena pri pripravi tega poročila. Na ta način damo nosilcem odločitev, torej evropskim institucijam eh, pomagamo pri sprejetju pravilne odločitve. Na ta način lahko institucije upoštevajo naše pripombe in ugotovitve pri tem, ko sprejemajo odločitve. In prav tako se nam zdi pomembno, da komisija upošteva naše pripombe, naše kritike, naše, naša priporočila. Zato sem se vam želel zahvaliti, da ste nam danes dali možnost, da tukaj predstavimo posebno poročilo o Srbiji. Srbija je ena izmed najpomembnejših držav na Balkanu, ne samo uh, zgodovinsko gledano, geografsko gledano in po številu prebivalstva, ampak tudi zato, ker je Srbija uh, že od leta 2007 deležna predpristopne pomoči v znesku približno 170 milijonov letno, tako da smo dali na spolago za pomoč Srbiji nekaj čez eno milijardo, gre za sredstva iz IPA, eh, sredstva so namenjena predvsem področju upravljanja in eh, to področje je eno najpomembnejših eh, področji na ta način. Želimo zagotoviti, da bo Srbija znala pravilno upravljati evropska sredstva, ko bo enkrat postala članica Evropske unije. To, eh, eh, ta pomoč je povezana tudi z nefinančnimi sredstvi. Eh, no, eh, pri našem poročilu smo si zastavili dve pomembni vprašanji. Ali je komisija uspešno upravljala projekte IPA in drugo vprašanje, ali je komisija pri podpori upravljanju uspešno upravljala tudi nefinančno pomoč. Ampak nismo želeli odločati samo o tem, ali so bili projekti na pravi način izbrani in izvajani, ampak želeli smo preučiti tudi follow-up teh projektov, kakšen je bil učinek teh projektov. Zlasti je bilo pomembno preučiti tako imenovana horizontalna vprašanja gre predvsem za vprašanja korupcije. Vsi vemo, da je v Srbiji to vprašanje še prav posebej pereče, zato smo skušali pri vseh projektih zagotoviti, da bo komisija spremljala to horizontalno vprašanje in da se, drž da se država Eh, tukaj drži evropskih norm in kriterijev. Naj um, povzamem, v glavnem uh, smo ugotovili, da so projekti bili učinkovito in mm, dobro izvajani. Država je začela izvajati gospodarske in socialne reforme, izboljšala je svoje upravljanje na osnovi drugih izkušenj iz predpristopne pomoči eh, je komisija osredotočila svojo finančno in nefinančno pomoč na vprašanja upravljanja. Eh, torej, gre za to, da se je komisija tukaj uspela naučiti nekaj lekcij tudi iz prejšnjih primerov, Eh, veliko, smo, veliko se je komisija naučila, ampak eh, veliko nalog pa jo še čaka. Ehm, to smo zapisali tudi v naših ugotovitvah. Z veseljem lahko povem, da je komisija v glavnem upoštevala naša priporočila in da so ta priporočila sedaj tudi izvajana v praksi. Z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanja in upam, da bomo za tem, poročilu, za tem poročilom olajšali odločitev nosilcem političnih odločitev svetu, komisije, komisiji in pa parlamentu. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa za predstavitev tega poročila. Besedo dobi še poročevalec.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 Ampak ta tema je še prav posebej pomembna. Preučitev inštrumenta za predpristopno pomoč in še bolj pomembno je, da preučimo napredek Srbije na, pri, njem, pri, pri njenem približevanju Evropske unije. Uh, poročilo računskega sodišča je zelo kakovostno, delo, eh, poročilo bo pomagalo komisiji in našemu odboru pri nadaljem delu in računskemu sodišču se za to prisrčno zahvaljujem. Naj povem, da trenutno še ne moremo vedeti, um, ehm, kdaj bo lahko Srbija vstopila v Evropsko unijo. Verjetno bo to okoli leta 2020 ali pa v zgodnjih 20 letih. Um, vendar pa še nimamo točnega datuma za vstop Srbije v Evropsko unijo. V zadnjih nekaj letih so bile odločitve o vstopu držav predvsem politične odločitve. In verjetno bo tako tudi v prihodnosti. Pri političnih odločitvah moramo seveda upoštevati politična stališča in dejstva. No, dobro bi bilo, če bi tudi visoki uradniki v komisiji jasno spregovorili o tem in če bi jasno povedali, da pač pred eh, letom 2019 ne bo dodatnih vstopov držav v Evropsko unijo. Ne vem, če, evropski, eh, če uradniki Evropske komisije lahko dajo takšne izjave. morda uradniki ne želijo dajati takšnih izjav oziroma so pri tem skrajno previdni. Srbija bo v prihajajočih letih morala še naprej intenzivno izvajati reforme tako da bo pripravljena na polnopravno članstvo v Evropski uniji. Če želi vstopiti v Evropsko unijo, mora imeti administrativne, politične, pravosodne eh, zmogljivosti, sisteme, ki jih potrebuje članica Evropske unije. Ko gre za črpanje finančnih sredstev in ko gre za nefinančno pomoč, um, je um, bila Srbija relativno uspešna, ampak še bolj pomembno je njeno uh, javno administracijo pripraviti na vstop v Evropsko unijo. Potrebujemo dobro upravljanje. Uh, in uh, okrepiti je treba boj proti korupciji v tej državi. trenutno komisija nima več takšnih odgovornosti kot eh, v začetku drugega tisočletja, ko je sprejela deset novih držav članic. Danes je situacija v komisiji drugačna. Eh, komisija lahko Srbiji pomaga na bolj osredotočen način, kot pa je to bila sposobna pri tem tako imenovanem velikem poku leta 2004. Eh, poročilo računskega sodišča izpostavlja tudi nekatere pomankljivosti. Veliko mora Srbija storiti na področju upravljanja javnih sredstev, reform pravosodja, javne uprave. Eh, Srbija mora tukaj zaključiti reforme, tako kot je to zapisano tudi v posebnem poročilu mm, računskega sodišča. Srbija ima približno 70 nacionalnih strategij in akcijskih programov. Eh, teh je sprejela za to, da bi se lahko pripravila na stop v Evropsko unijo. Ampak ti nacionalni načrti in strategije niso poenotene, niso dovolj dobro usklajene in niso vse enako kakovostne. Še vedno pa obstajajo področja, kjer Srbija ni sprejela ustreznih strategij. Tukaj gre za nekatera občutljiva politična vprašanja, recimo geografska decentralizacija javne administracije in pa vzpostavitev regionalne administracije, ki bi pomagala državi pri pripravljanju na članstvo. Program, eh, programsko obdobje 2007-2014 je pomenilo nekaj izboljšav pri kriterijih za izbiro projektov. Regionalne in uh, nacionalne oblasti so sprejele nekaj uspešnih programov. V prihajajočih letih 2014-2019 bi morali okrepiti boj proti korupciji v tej državi. Srbija mora tukaj sprejeti ustrezne strategije. poudariti, pa moramo tudi pomen sprejema zakonodaje za zaščito žvižgačev in eh, boja proti korupciji. Zaščita žvižgačev mora biti tukaj prednostna naloga. Srbija mora tukaj sprejeti ustrezno zakonodajo. Nasplošno lahko rečemo, da je komisija bila uspešna pri upravljanju predpristopnih prizadevanj Srbije. Eh, no, ampak eh, komisija naj upošteva tudi zaključke iz posebnega poročila računskega sodišča. Um, trenutni sistem je treba eh, še izboljšati. Zahvaljujem se računskemu sodišču za poročilo in upam, da bo komisija pri svojem delovanju upoštevala to poročilo. Ja, vielen Dank. Wir machen weiter mit der Runde. Hvala lepa. David McAllister, poročevalec iz odbora za zunanje zadeve, dobi sedaj besedo. Uh, Gospa predsednica, gospe in gospodje, kolegi in kolegice, zahvaljujem se odboru KONT, da ste me povabili na to razpravo kot eh, člana odbora AFE. Tam sem namreč stalni poročevalec za Srbijo. Ko sem bral poročilo oziroma delovni dokument, sem ugotovil, da je ta precej podoben kot moj osnutek resolucije o Srbiji, ki sem ga predstavil odboru AFED prejšnji teden. Šestintrideset minut imajo kolegi še za uložitev predlogov sprememb za to resolucijo. Besedilo sem bral z velikim zanimanjem in mislim, da je poročilo računskega sodišča v veliko pomoč. Z njim bomo namreč zagotovili, da se ambiciozne politike z evropske ravni ustrezno prevedejo v prakso na terenu. Računsko sodišče je ugotovilo, da so projekti na terenu eh, dobri in da jih komisija učinkovito upravlja. Ampak kot nekdo, ki se ne ukvarja vsaj pogosto s podrobnostmi takšne predpristopne pomoči, sem bil presenečen nad nekaterimi eh, pomankljivostmi. Skrbi me, da dve, tri, dve tretjine projektov, ki so bili predmet revizije, eh, vsebuje težave skrbijo me tudi pomankljivosti v nekaterih z vlado povezanih eh, projektih. Treba je zagotoviti, da imajo v Srbiji ustrezno administrativno eh, zmožnost za izvajanje pristopnih obljub. V svojem osnutku sem povdaril pomen boja proti korupciji. To vključuje, kot piše v tem posebnem poročilu, tudi projekte na področju boja proti korupciji in na področju boljšega upravljanja, na katere se je treba pri predpristopni pomoči bolj osredotočiti, bolj kot sedaj. Odbor AFED ima delovno skupino za zunanje finančne eh, instrumente in bo še naprej sledil izvajanju projektov komisije, tako da bi zagotovil, da se bo sklepe in priporočila računskega sodišča dejansko izvajalo pri samih dejavnostih predpristopne pomoči.